Good morning, ladies and gentlemen. Allow me to... Dobro jutro, gospe in gospodje. Dovolite mi, da nadaljujemo z današnjim sestankom, sestankom, ki se je začel včeraj. Sklepčni smo v dvorani, tako da lahko začnemo z glasovanjem. Imate vsi glasovalne kartice? Ne bom vas spraševala, mislim, da jih imate. Torej, glasujemo o našem poročilu, o specifičnih ukrepih za pomoč državam članicam zaradi naravnih nesreč. Kar predvsej, razgovor smo imeli o tem, tudi svetom smo se pogovarjali, In potem smo končno prejšnji teden našli končno rešitev s predstavniki sveta. Po vseh teh zapletih bi želela se prav prisrčno zahvaliti poročevalcem v senci in koordinatorjem političnih skupin za njihovo podporo, razumevanje in zelo hiter odziv. Tako da smo se lahko na predlog sveta hitro odzvali. In zato bomo lahko ta dosje sprejeli še pred poletnimi počitnicami. Hvala torej vsem za polno podporo in za to, da ste razumeli, kako pomemben ta dosje je. Če želijo poročevalci senci kaj povedati, potem prosim, gospod Von. Yeah, yeah, thanks, Chair. Can I say I think we all did extremely well together. Ja, hvala lepa. Mislim, da smo se vsi zelo potrudili, da smo dosegli kompromis. Glede tega vprašanja, dosegli smo kompromis med političnimi skupinami, podboru regi, to ni bilo enostavno, pa nam je uspelo. Potem smo bili na trialogu, kjer ste bili vi in tudi drugi kolegi in svet je bil zelo odločen, strok, niso se želeli premakniti od 90-odstotnega praga za sofinanciranje. Torej, pred trialogom sem bil nekoliko pesimističen, da bomo dosegli kompromis, pa smo. Torej, dobro, da smo jih premaknili. Kompromis, ki ga imamo sedaj, mislim, da je dober dogovor, to je kompromis. Tako da nismo dobili vsega, oni tudi ne. Mislim, da smo lahko zadovoljni s tem kompromisom. Hvala. Hvala lepa. Še kdo, gospod Olbricht? Kot poročevalec o senci moram povedati, da ne govorimo o tehničnih podrobnostih, temveč govorimo o sistemu kohezijske politike. Vprašanje je, ali smo pripravljeni to spremeniti, ga uničiti ali pa uporabiti za dober namen. Vsi se strinjamo, da so italijanske razmere specifične, vendar pa nismo mogli sprejeti spremembo celotnega sistema. Zato mislim, da je kompromis dober imamo sedaj. Te omejitve, ki zagotavljajo, da se sistem ne bo popolnoma spremenil. Mislim, da je to dober rezultat opravljenega dela. Hvala. Hvala lepa še kdo? Ne. Hvala lepa še enkrat. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Gre za enotno glasovanje poimensko, da ali ne. Prosim, glasujte. and the vote is closed. Konec glasovanja. Soglasnost. Hvala lepa, čestitke. We continue now. Sedaj pa nadaljujemo z drugo točko za glasovanje. To pa je glasovanje, glede poročila gospoda Omađija spodbojanje kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah EU. Izvajanje člena 349 PDEU. Gospod Omar Dže, želite kaj povedati? Ne. Tako da prehajamo kar na glasovanje. Začenjamo s kompromisom 5. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 1 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Sedaj pa kompromis 6. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo bili 35. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Želite preveriti? Prav preverjamo. 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Enajstirideset za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 8. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 58. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 10. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 11. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 12. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 13. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 14. Za. Proti. Vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 15, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 88, za, proti, vzdržani, sprejeto. 89, za, ne, ta je brezpredmeten, se upravičujem, pravi predsednica. Prehajamo na kompromis 16, za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 94. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 95. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 96. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97. Za, proti, vzdržani, sprejeto. A gre 12, je brezpredmeten. 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. A gre 2, glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. A gre 3, za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, tudi v dveh delih, se upravičujem. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 4 je brezpredmeten. 5, 6, tudi 11, agri 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani zavrnjeno. Agri 23 za proti vzdržani mislim, da je zavrnjeno. Želite preveriti? Agri 22. Agri 23 se upravičuje predsednica. Agri 23, elektronska preverba. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Se upravičujem. Agri 26 je brezpredmeten. Prehajamo na kompromis 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 7. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko preverimo, da. Bomo preverili. Preverjamo 106 elektronsko glasovanje. Glasujemo. 106. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem, dvigujte roke, prosim. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa gre 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog so imeli 129 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Elektronsko glasovanje 129 preverjamo. 9. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21. Za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog sem 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 145 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. AG 13 je zajeto kompromisov, kompromis 23 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 24 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 156 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani zavrnjeno. Agri 25, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Pa vseeno preverimo, Agri 25, elektronsko glasovanje glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Can we? No, we can't get them back. They're, they're printed, but um, it was 9 15. 9 in favor, 15. 9 in favor, 15. 9 je bilo za, 15 proti in en vzdržan, če se ne motim. Pač moramo slediti rezultatom na ekranu. Predlog spremembe 157 in 158 identična za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 159 z ustnim predlogom spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Torej z ustnim predlogom spremembe 159 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 25 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 167 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 181 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, sprejeto, mislim da. Sto petinosemdeset, ne, ta je brezpredmeten, 186. 186 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 192 za, proti, vzdržani, sprejeto. 193 za, proti, vzdržani, sprejeto. 193 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 194 za, proti vzdržani sprejeto. 196 za, proti vzdržani sprejeto. 197 za, Tahmata je bil umaknjen, se upravičujem, To ni bilo zabeleženo v mojih zapiskih. Moja napaka. Kompromis 29. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 30. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 31. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 209. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 32. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 216. Za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 33. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 219. Za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 220 je brezpredmeten, 221 za ne. Moramo glasovati 220 za proti vzdržani sprejeto. 221 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 222 za, proti, vzdržani sprejeto. 223 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 34 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 228 za, proti, vzdržani sprejeto. 229 in 230, pa tudi 231, vsi so identični. 231 je prespredmeten, torej 229 in 230 skupaj, za, proti, vzdržani, preverjamo, elektronsko glasujemo, 229 in 230 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Dvesto dvaintrideset je bil umaknjen, dvesto triintrideset za, proti vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Dvesto triintrideset. Because we rejected, I'm sorry. You're right. Aha, prav imate. 231. Moramo glasovati. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa 232, ki je omaknen in glasujemo o 233. Za, proti, vzdržani, preverjamo. 233 glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 35. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 239. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 36. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 37. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 245 za, proti, vzdržani sprejeto. 246 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 38 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 39 za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, kompromis 40 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 260 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 44 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 262 za proti vzdržani, sprejeto. 263 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 270 za, proti, vzdržani, sprejeto. 271 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 274 za, proti, vzdržani, sprejeto. 275 za, proti, vzdržani, sprejeto. 276 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 277 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 278 in 279 sta identična skupaj za, proti vzdržani sprejeto. 280 je brezpredmeten, 281 tudi, tako da prehajamo na 282 za, proti, vzdržani sprejeto. 283 za, proti, vzdržani sprejeto. 284 je bil umaknjen, 285 je brezpredmeten, 286 za, proti, vzdržani sprejeto. 287 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 288 za, proti, vzdržani sprejeto. 289 za, proti, vzdržani sprejeto. 290 za, proti, vzdržani sprejeto. 291 za, proti, vzdržani sprejeto. 292 za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržajni sprejeto. 293 za proti vzdržajni sprejeto. Predlog spremembe 1 za proti vzdržajni sprejeto. 2 za proti vzdržajni sprejeto. 3 za proti vzdržajni sprejeto. Kompromis 1 za proti vzdržajni sprejeto. Predlog sem imel 8 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. 14 za, 14 in 15 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, preverjamo, 18 elektronsko glasovanje, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 22 za proti vzdržani, mislim, da je sprejeto. Nihče ne želi preverjati prav. Preverimo, nisem pripričana. Predlog spremembe 22. Preverjamo, elektronsko glasujemo, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 23 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 24 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Agri B je brezpredmeten, vsi so brezpredmetni do konca, tako da imamo sedaj končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Vidite rezultat, čestitke, gospod Tomar že. So... Tako. S tem smo zaključili z glasovanjem v našem odboru za danes, v odboru za regionalni razvoj. Sedaj pa veste, da smo spremenili naš dnevni red. Besedo dobi gospod Omar Že za kratko predstavitev obiska našega odbora na Azorih. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala tudi kolegom za glasovanje za ultraperiferne regije. In eh, res je, na Azorih smo ob eh, priložnosti trudnevnega obiska poudarili podporo našega odbora, odbora za regionalne zadeve, najbolj oddaljenim regijam, ultraperifernim regijam. No, na tej eh, misiji na Zorih smo se tudi nekoliko bolj poglobili v problematiko, ki zadeva ta predel in ki zadeva vse ultraperiferne regije. No in moram povedati, da je bil naš obisk zelo dobrodošel. Eh, portugalski tisk, tako nacionalni kot regionalni, je tudi pospremil naš obisk za veliko pozornosti. No, rad bi se tudi zahvalil vsem kolegom za njihovo sodelovanje in za zelo konstruktivn prispevek k temu obisku in pa tudi za to, da so prispevali k ozračju prijateljstva in kohezivnosti, ki je prevladovalo tekom celotnega obiska. Rad bi se zahvalil tudi vsem strokovnim sodelovcem odbora za regionalne zadeve, političnih skupin, tehnikom eh, in tolmačem, ki so vsi pomembno prispevali k uspehu tega obiska. Veste, da ultraperiferne regije zdaj sprejemajo memorandum, memorandum predsednikov najbolj oddaljenih regij. Gre pa za politični dokument, ki vključuje ključne politične zahteve regionalnih predstavnikov najbolj oddaljenih regij. No in ta dokument prihaja na dan pred pripravo strategije Evropske komisije za ultraperiferne regije. In eh, ta dokument se pripravlja tudi v času, ko se naš odbor pripravlja na sprejetje poročila oziroma se je pripravljena sprejetje poročila, ki smo ga danes potrdili. Gre torej za pomembno leto, pomembno leto za najbolj oddaljene regije. In dejstvo, da je naš obisk potekal v tem trenutku in eh, dejstvo, da so oblasti na Azorih od nas pričakovale stališča glede vprašanj, ki jih izpostavlja ta dokument, je torej jasno. Druga zadeva. V ultrapernih regijah, na Azorih še posebej, veliko pozornost namenjajo trenutni razpravi o prihodnosti regionalnih politik. In prvi sestanek, ne bi zdaj šel v hierarhijo teh eh, obiskov in sestankov, kajti vsi so bili enako pomembni, ampak eh, prvi sestanek s predsednikom regionalnih eh, oblasti, regionalne vlade, je zadeval ravno to vprašanje. In eh, naša delegacija je seboj odnesla dve ključni sporočili predsednika našemu odboru. Prvo je, velika skrb, kar zadeva ohranjanje resnične regionalne politike, solidarnostne politike, ki mora biti utemeljena na načelih solidarnosti do manj razvitih regij v Evropi, še posebej najbolj oddaljenih regij. Drugo sporočilo, ki nekako izhaja iz tega prvega in ki je tudi bolj natančno opredeljeno, je tudi vprašanje, ki je zelo prisotno na Azorih in sicer gre za tveganje razvrednotenja regionalnih eh, politik z uvajanjem preveč raznolikih finančnih inštrumentov. In to je tudi vprašanje, ki ga je izpostavil predsednik eh, Azorov, ko smo se srečali na tem našem obisku in ko so imeli tudi midva srečeni na štiri oči, mi je jasno dejal, da pričakuje od našega odbora, da se bomo borili v okviru polite 2020 vsaj za najmanj razvite regije, da bodo te ohranjale subvencije. To seveda ne pomeni, da Azori in ostale ultraperiferne regije nasprotujejo finančnim inštrumentom, ampak to pomeni, da moramo upoštevati dejstvo, da so ti finančni inštrumenti bistveno manj privlačni za manj razvite regije, ultraperiferne regije, torej tiste, ki so daleč od eh, celine, kot pa za regije, ki so tu eh, v osrčju procesa globalizacije. To torej so ključna sporočila predsednika regionalne vlade. No, potem smo imeli še vrsto drugih obiskov in srečanj, kjer smo lahko dobili potrditev naslednjega. Namreč, evropska sredstva v ultraperifernih regijah zelo dobro uporabljajo, absorpcija je zelo visoka in te regije so se zelo hitro lotile tega, kar smo opredelili v zadnjem programu in sicer gre za tematsko usmeritev v inovacije in raziskave ter razvoj. In na ta način smo imeli celo vrsto obiskov in srečanj, kjer smo videli, da obstaja jasna dinamika za to, da se prednosti teh regij eh, še bolj izpostavijo. No in eh, vedno na nek način na ultraperiferne regije gledamo skozi prizmo nekakšne ovire in res je, da jih ovirajo regije razdalja in določene zemljepisne danosti. Ampak te zemljepisne danosti Azorov so obenem tudi glavni adut e, tega teritorija, kajti to pomeni, da so Azori na sredi Atlantika, torej na geostrateški poziciji, kar predstavlja tudi pomembno geoekonomsko področje, prednost, ki jo je potrebno izkoristiti in videli smo, kako v Luki na Azorih že vodijo projekte usmerjene v to smer. Zemljepisna lega je tudi nekaj, kar prinaša res izredno biotsko raznovrstnost. Azori so vulkansko otoče, ki danes del obnovljivih eh, virov energije izkorišča z, iz geotermalnih virov in zemljepisna lega pomeni tudi, da so to otoki in eh, to pomeni tudi pomembne elemente tako imenega modrega gospodarstva, pomorskega gospodarstva eh, in delati je potrebno torej na konkretnih usmeritvah za to, da bodo Azori lahko skupaj z drugimi najbolj daljenimi regijami vsega, prevzeli vodilno vlogo pri določenih evropskih programih, programih, ki bodo služili ultraperifernim regijam, eh, vsem tudi prekomorskim eh, regijam eh, in pa tudi sicer vsem regijam. V mislih imamo geotermalno tehnologijo v vulkanskih območjih in to so vsem vprašanja, ki jih je potrebno sedaj tudi deliti z raziskovalnimi centri eh, italijanskih univerz, kjer so prisotna eh, tudi takšna vulkanska območja, eh, enako velja potem za seizmološka vprašanja. To torej so tista področja, kjer so lahko ultrapreferne regije in Evropska unija v veliki prednosti. No, ko potujemo po ultrapreferenih regijah, mislim, da bi bilo dobro, da v programu upoštevamo tudi velike težave, s katerimi se soočajo te države. Kajti številke, kazalnike, ki jih imamo pred seboj, nam kažejo zelo visoke stopnje brezposobnosti, bistveno više od evropskih povprečij. Prav tako te številke kažejo zelo visoke deleže revščine, skratka gre za rdeči alarm, ki utripa na številnih področjih in to je nekaj, česar se morda ne zavedamo. In zato je pomembno, da poskrbimo za to, da se operativni program izvaja v skladu z cilji, da opredelimo takšne cilje, ki bi lahko izboljšali uspešnost eh, teh programov obenem pa je treba upoštevati tudi vse omenjene težave, kajti nikakor si ne želim, da bi naši obiski v ultrapelifernih regijah eh, bili nekakšni obiski, kjer imamo sicer velike oči in velike želje in želimo tam izvajati vse, kar Evropska unija eh, želi izvajati, obenem pa potem pozabljamo na težave vsakdanje težave, ki tam vladajo, ampak prepričan sem, da so člani naše delegacije na vseh obiskih, ob vseh srečenih imeli v mislih te eh, težave. Ime, eh, tu nimam v mislih, na primer, vprašanje odprave mlečnih kvot na Azoreh in na Madeiri. To povzroča kar nekaj težav, ki bi jih morala naša, naš odbor, ki jih mora naš odbor tudi obravnavati in eh, posterično podati predloge odboru za kmetijske zadeve. Torej, šlo je za zelo uh, uspešno pot in vsekako upam, da bomo v nadaljevanje našega dela oprit ultrapreferijnim regijam lahko uporabili tudi izsledke tega obiska. Hvala lepa. Thank you, thank you. Hvala lepa. Gospa Rodrigues, želite nekaj dodati? Hvala lepa. Hvala tudi za besedo, Konstance, hvala, ker si mi dovolila, da sem prva na vrsti, ker imamo v desetih že naslednjo obveznost. Torej, kot prvo, hvala za ta obisk na Azorih. No, in dejstvo je, da je tu govor o vprašanjih, ki smo jih eh, ugotovili tam eh, na lice mesta. Ključno vprašanje je transport. V primeru nekaterih regijah je to lahko drugače. Na Madeiri so stvari drugačne zaradi reljefa, zaradi stroškov, eh, pa tudi strukturne težave. Brezposobnost, o čem je govoril gospod Tomači, transport. In ključno je, kako biti konkurenčen. To je tisto, kar sem hotela predvsem povedati. Seveda z velikim veseljem pričakujemo tudi prispevke ostalih kolegov, kajti jeseni nas čaka končni predlog strategije EU za ultraperiferne regije, tako da vsekakor pričakujemo tudi vaše prispevke. Ja, hvala lepa, tudi jaz se lahko samo strinjam s tem, kar ste oba kolega omenila še posebej tudi, kar zadeva zahvalo vsem sodelovcem, sekretarjatu in eh, eh sodelovcem političnih skupin, bi pa imela dve pripombi. Namreč kot prvo, zelo prijetno sem bila presenečena, da Azori, nedvomno kot eh, ostale ultrapreferne regije, ki niso v najenostavnejšem položaju, da so vendarle to finančno krizo v primerjavi z celino, eh, dokaj dobro preživele in so hitreje začele z mm, obnovo eh, rasti, eh, prav tako z nižjo stopnjo brezposlenosti kot siceršnje regije eh, celinske portugalske. Verjetno imajo strukturni skladi tudi kaj s tem. Kot drugo, na Azorih bili smo sicer samo na treh otokih, ampak vendar le. Eh, vse čas na Azorih vidimo našo modro zastavo z zlatimi zvezdami. To kaže na kaj? To kaže na to, da je ogromno sredstev EU prispelo na Azore in tam to pomaga pri razvoju. To, kar me nekoliko moti, je, da komunikacija na to temo očitno ne potega, poteka tako zelo posrečeno, kot bi si želeli. Bili smo, na primer, v vrtcu. Odličen projekt, verjetno si vse občine želijo eh, enako lep vrtec, ki pa ga plačajo z evropskimi sredstvi. In tudi eh, direktorica vrtca je vedela eh, za to, ampak ni imela nobenega pojma, odkot ta denar, koliko denarja je prišel iz Evropske unije in tako naprej. In to je škoda, kajti to mislim, da je projekt, ki je sredi skupnosti, to je nekaj, kar je zelo vidno za vse ljudi, ki uporabljajo ta vrtec. In, če potem ne vemo, eh, odkot, zakaj, kako eh, ima upravka s tem tudi Evropa, je to vsekakor škoda. Tako da tu bi si želela, da morda v naših ugotovitvah podarimo tudi potrebo po izboljšanju komunikacij. Nemam še en problem. Obiskali smo tudi tehnološki center. In to je bilo nekoliko zoprno, kaj ti je gospa, ki nam je to predstavila, nam je veliko govorila, ampak potem, ko smo povpraševali nekoliko bolj po podrobnostih, je dejala, da so bila ustvarjena samo štiri delovna mesta, ampak konec koncev to tudi ni bilo res, ker ni najbolj razumela našega vprašanja. Namreč to podjetje, ki upravlja ta tehnološki center, tam je bilo ustvarjenih eh, samo štiri, no, štiri nova delovna mesta, ampak to ni bilo vprašanje. Vprašanje je bilo, koliko novih podjetij se je tam uh, umestilo in koliko delovnih mest je bilo tam. No in ko smo potem eh, povprašali do, dodatno, smo videli, da samo eno podjetje je tam ustvarilo 50 novih delovnih mest, ko, ko se je naselilo tam eh, v tem tehnološkem centru. Tako da mislim, da manjka nekoliko nekakšne komunikacijske strategije in eh, ko smo se na koncu pogovarjali tudi z župani, moram reči, da smo bili deležni zelo ostre, ampak neopravičene kritike na račun Evrope, če to ne dela, ona ne dela, mi smo krivi za to, da se ne gradijo eh, ceste na zorih in tako naprej, ampak to je več kot očitno odločitev portugalske vlade. Tako da nekoliko mm, preveč nejasnosti in če toliko denarja vlagamo in to uspešno v takšni zelo daljni regiji, potem bi se mi zdelo bolj smiselno, če bi morda dali še nekaj več na komunikacijo, da ne bo vse skupaj šlo samo v, v neke investicije, v materialne zadeve, da bo tudi več izpostavljenosti solidarnosti in da se bo ta solidarnost tudi aktivno uporabljala. To torej je tisto, kar jaz vidim eh, ob vseh tistih pozitivnih zadevah, ki jih je omenil gospod Maržej in tudi Diana, eh, to, kar me je zdaj še nekako navdalo k razmišljanju, je, da je problem tudi ta, da morda vse to ne pride kot tako zelo pozitivna misel do vseh prebivalcev. Gospod Von. Ja, hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Omrđiju za vodenje delegacije. Moram reči, da je bil obisk res odličen. No, kot večina delegacij smo bili tudi mi zelo zaposleni, nismo imeli prav veliko priložnosti poskusiti vsega piva in uh, videti vseh kulturnih ponudb, ki tam so. No, ampak eh, k bistvu evropska sredstva določene osnovne infrastrukture Eh, še vedno financirajo knjižnica, šola, obiskali smo tudi eh, Luko, inovacijski park in eh, neko podjetje, kar kaže na to, da denar gre tudi v krepitev gospodarstva. Ampak to, kar je name naredilo vtis, je, da je v tem trenutku povdarek še vedno na inpute in outpute in manj na doseganje nekih dolgoročnejših rezultatov. In mislim, da morajo Azori in tudi druge regije, uh, dojeti na nek način, da se bo potrebno usmeriti v doseganje rezultatov, tako da bo treba pokazati število delovnih mest, ki so bila ustvarjena, števila možnosti oziroma priložnosti za usposabljanje in potem ali so ljudje uspeli dejansko pridobiti zaposlitev naknadno. Tako da to so sporočila, ki so ključna. Prav tako sem bil presenečen nad stopnjo sofinanciranja pri številnih projektih. 85 odstotkov pri številnih projektih, ki smo jih obiskali. Uh, No in morda je tudi, tudi treba razmišljati o prihodnosti, še posebej o tem, kako narediti te projekte bolj trajnoste. In še zadnja zadeva, to, kar je omenila Konstance, tudi to je name naredilo neko tis. Ne le v tej šoli, ampak tudi pri drugih uh, projektih. Številni upravičenci bodi si ne vedo, uh, koliko so evropska sredstva prispevala k izvedbi nekega projekta. In mislim, da je to nekaj, o čemer moramo razmišljati vsi, ne le na zorih širom EU. Poglejmo referendum o Brexitu v Združenem kraljestvu junija eh, lani. Ogromno projektov sem obiskal, ne le da sami prejemniki sredstev niso vedeli, da to financira EU, celo tisti, ki so vodili, upravljali projekte, niso vedeli, da je to financirala EU. Tako da tu je pomembna lekcija, eh, ne le z vidika Azorov, ampak tudi pri nas, eh, na kontinentalni Evropski uniji, mislim, da moramo najti boljši način za to, da ljudem eh, sporočimo, kaj vse počno in kaj vse financira Evropska unija. Hvala lepa, gospod Maletič. Thank you very much. Hvala lepa. Tudi jaz bi se rada zahvalila vsem kolegom in gospodu Omarđiju, ki je Eh, vodil našo delegacijo. To je bila res odlična izkušnja, da smo videli eh, dejansko na terenu same projekte. Se pa tudi jaz strinjam s tem, kar so dejali kolegi, namreč eh, vlada neka zmešnjava med cilji, tem, kar je treba doseči, predvsem na ravni končnih upravičencev. Kajti povsod, kjer smo spraševali po ciljih, po tem, kaj hočejo doseči v nekem širšem kontekstu, nam niso znali odgovoriti, še posebej v knjižnici gre za ogromno stavbo sredi malega otoka in v bistvu nam niso znali niti razložiti, zakaj naj bi uporabljali eh, ta, to infrastrukturo, kako bodo to uporabljali, kako bodo eh, dejansko z integriranim pristopom prispevali k razvoju otoka. In eh, moram reči, da me je zelo presenetilo, ko smo pozitivno presenečena, ko smo govorili z predsednikom regije, kajti eh, obrazložil nam je, da imajo vse čas, čas beležijo gospodarsko rast v zadnjih letih, mm, in sicer med 10 oziroma 11 odstotkov, kar je zelo visoka stopna rasti. In v bistvu je dejal, da makroekonomsko gledano nimajo težav, saj vse, kar Evropska unija investira v Azore, predstavlja tudi Mm, za njih eh, pomembno podporo in nekakšen dodaten zagon, zato da stvari še izboljšujejo. Na strateški ravni smo se pogovarjali tudi o vseh teh vprašanjih, o katerih govorimo tu, torej kohezijska politika in strinjal se je, da če tudi nima težav z makroekonomskimi pogoji, se je pa strinjal z nami, da ni dobro navezovati kohezijske politike na vsa ta načela, ki jih zdaj tu imamo, tako da smo o tem govorili. In hoteli smo slišati tudi z njihove strani, kaj v praksi menijo o prihodnosti kohezijske politike in dejali so, da si želijo podobnih pravil, ampak z določenimi spremembami, kar zadeva povezavo z ekonomsko politiko. Hvala lepa, gospod van Nistelrooy. Ne, ne, nisem bil v tri delegaciji. Bom kasneje. Ja, tudi jaz bi se rad zahvalil gospodu Maržiju, ker je odlično vodil našo delegacijo. Strinjam se z vsemi pripombami, ki so bile podane. Mislim, da je zelo zanimivo. Eh, ravno vprašanje eh, izpostavljenosti EU. Eh, ampak to je tudi stvar mnen. Kot je dejal eden od županov, namreč, da si želi, da se evropska sredstva investirajo v ceste. Ja, ok, to je morda njegova želja, ampak to ni nujno tisto, kar moramo mi početi in kar mora biti mm, sestavni del naše politike Polite 2020. Popolnoma se strijem s tistimi kolegi, ki pravijo, da se moramo bolj tematsko osredotočati pri teh eh, temah. Sam sem bil presenečen, da financiramo eh, razno razno osnovno infrastrukturo. Mislim, da je na državi članici, da prevzame svojo odgovornost za regije in občine. Mislim, da nima smisla nadaljevati financirati eh, vrtec, to mislim, da je ključna pristojnost države članice in vseh drugih deležnikov, to ni stvar Evrope, ker to ni ravno močno vezano na strategijo EU 2020 in v prihodnosti tudi verjetno ne bo povezano z uspešnostjo strategije EU 2020. Tako da to nekako je moj zaključek. Seveda moramo prisluhniti temu, kar eh, posamezniki pravijo. Na nas kot poslanskih Evropskega parlamenta je, da določimo politični okvir za obdobje po letu 2020 in tu ne gre zgolj za to, da nekdo izrazi neko željo in mi jo moramo izpolniti. To, to pač eh, tako ne funkcionira. Dobro, hvala lepa. Zdaj pa gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa. Mislim, da je zelo smiselno vsaj enkrat na mandat iti na te zelo daljene regije. To je namreč eh, bistvo naše politike. No, rad bi podal splošnejši komentar, ki ga je podal tudi gospod Fon. Namreč, ali ljudje, ki so deležni teh naših investicij, dejansko vidijo večjo sliko, ali pač investiramo v to, da ljudje dobijo na voljo jasne nove prostore za delo, ali pa investiramo v doseganje rezultatov na v, v roku petih, šestih, desetih let. Ne, tu, tu nekaj manjka. Zdaj, dejstvo, da so pač eh, naše evropske zvezdice na zastavi tam nekje na neki tabli, je vse lepo in prav, ampak to še ne pomeni, da je tudi v glavah to jasno. In mislim, da bo potrebno poiskati prave zaveznike na lokalni ravni, eh, da vidimo napredek in da vidimo stališča. Eh, ki jih je potrebno v naši politiki zagovarjati. In zdaj junija v skupni razpravi upam, da bomo govorili o poročilu Buda, torej na splošno izpostavljenost našega dela in lahko povdarim eh, tudi to, da smo v ELS pripravili publikacijo, ki bo na voljo v začetku junija z naslovom Let the stars shine, torej naj zvezde sijejo. In to je točno to, kar hočemo povedati. Namreč ogromno stvari počnemo in takoj, ko Unija plača račune, se to pozabi. In eh, župani nihče o tem več ne komunicira. In če ne bo komunikacije na več ravnih, če države članice krivimo, da država članica ni zgradila ceste ali karkoli, če se bomo medsebojno obtoževali, potem ne bo prišlo do nekega skupnega eh, zavedanja. Zdaj ne vem točno, kako to rešiti. Dejstvo je, da potrebujemo nek ukrep eh, in eh, Mislim, da morda potrebujemo nek nov pristop, tako da hvala lepa za to priložnost, da smo govorili o tem. Naslednja točka bo nov večletni finančni okvir, se bomo k temu morda vrnili potem. Dobro, hvala lepa. Hvala za to razpravo, hvala tudi gospodu Marčiju za to poročilo. No, to je eden od primerov tega, kako zelo barvita je kohezijska politika širom EU in za nas v odboru za regionalne zadeve je zelo pomembno, da dobimo v pogled z različnih koncev Evrope v ta vprašanje. To bo zelo pomembno tudi za naše nadaljne delo v odbor za regionalne zadeve. In moram reči, da sem eh, kar presenečena. Samo dva dneva ste imeli, obiskali ste dva otoka, ogromno uh, lokacij in projektov. To je res nevrjetno. Kako vam je uspelo? Uh, No, mislim, da je bila ta pot zelo uspešna in tudi delo delegacije je bilo zelo uspešno. Tako da hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. In sicer gre za poročilo odbora za proračunske zadeve in sicer naslednji večletni finančni okvir priprava stališča parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Odločili smo se, da pripravimo mnenje No in danes bomo opravili izmenjavo mnen z gospodom Vonom, ki je naš poročevalec k temu mnenju. Rada bi vas prosila, gospod Von, če lahko do naslednjega zasedanja odbora pripravite to mnenje, to bo 19.20. junija. Danes torej bomo imeli pa izmenjavo mnen, besedo dobi gospod Von, izvolite. Yeah, ja, uh... Hvala, predsednica. Naslednji večletni finančni okvir bo za nas izredno pomemben. Imamo politiko, potrebujemo pa tudi ustrezen proračun za njo. Tako da se nam je zelo dobro, da si izmenjamo mnenja, preden stvari zapišem na papir. Zanima me, kako kolegi razmišljajo v zvezi z različnimi tematikami. Ogromno je teh tematik, eh, ki zadevajo naš odbor. In vse to bom potem vključil v svoj predlog, kot ste prej omenili. Torej, različne vprašanja so tukaj. Najprej me zanima, kaj razmišljate o velikosti proračuna. Kot vedno, ko se pogovarja o eh, večletnem finančnem okverju, bo tukaj boj med tistimi, ki neto prispevajo in neto dobijo sredstva. Slaba novica je, da Združeno kraljestvo prispeva več kot 10 odstotkov v evropski proračun. Naslednji Proračun bo torej toliko manjši, ali ga bomo sprejeli, ali ga bomo povečali in če ga bomo povečali, kdo bo plačal za njega. Ali bodo države članice prispevali več, da zapolnijo vrzel, ali bomo vzpostavili nov sistem financiranja. Mislim, da bi morali, o tem se pogovarjamo že dolgo časa. Torej, Evropska unija bi morala tudi sama poskrbeti za sredstva, ne da se naslanja samo na sredstva iz eh, držav članic. Potem je tukaj še vprašanje kohezijske politike. Koliko eh, denarja bo dobila kohezijska politika na zadnje? So ji odrezali kar precejšen del sredstev. Dejstvo je, da ko se bo pogovarjalo o proračunu bodo tukaj posamezniki, ki bodo za kohezijsko politiko uh, želeli manj denarja, recimo v komisiji. Torej, zagotoviti pa moramo dovolj sredstev, da bomo pokrivali kohezijsko politiko v celotnem svežnju. Kako bo z naslednjim obdobjem? Ali se bomo pogovarjali o sedemletnem obdobju, tako kot v preteklosti? to vsekakor ustreza kohezijski politiki, ni pa to usklajeno z mandati komisije in pa parlamenta, ali se bomo eh, zdaj odločili za petletno obdobje eh, naslednjega večletnega finančnega okvira ali kako. To bo ključna razprava za vse nas. Poleg tega je tukaj še vprašanje, eh, kakšno prožnost želimo v naslednjem obdobju. Eh, večletnem finančnem okviru. Dejansko potrebujemo več prožnosti znotraj proračuna, da lahko sredstva premikamo, eh, če nekje niso potrebna, pa se jih nameni drugemu področju. Recimo to eh, smo lahko opazili že v trenutnem obdobju. Kohezijski politiki se nekaj je, je malo sredstva. Tega se je treba zavedati. Prožnost je sicer dobra stvar, ampak hkrati pa moramo zagotoviti, da se denar ne bo oduzemal kohezijski politiki. To sem želel podariti. Naslednja pomembna stvar za nas je, kaj naj bi se zgodilo z eh, neporabljenimi sredstvi. Ali se vračajo državam članicam? Gotovo je dober argument tudi, da bi ta sredstva lahko ostala v Evropski uniji in eh, se potem recimo porabila za kohezijsko politiko. To je tudi vprašanje, o katerem moramo razmisliti v zvezi z naslednjim večletnim finančnim okvirom. Potem so tukaj še druga vprašanja, bolj specifična za kohezijsko politiko. Eno vprašanje je poenostavitev, o tem smo se vedno pogovarjali. Najti pa moramo načine, kako ponostaviti proračun Evropske unije in to vključuje tudi ponostitev, ponostavitev eh, kohezijske politike. Potem se moramo pogovarjati tudi v principu N plus 1, N plus 2, N plus 3. Poštevati moramo tudi uh, mnenja uh, računskega sodišča. N plus koliko bomo imeli, ali bomo šli nazaj na N plus 2? mogoče bi morali. Torej, vsem tem se je treba pogovarjati in zelo pomembno je, da se naše mnenje sliši. Poleg tega pa je tukaj še veliko drugih specifičnih vprašanj za kohezijsko politiko. No, ampak pustimo zaenkrat v svoje mnenje. E, bi želel vključiti navedene stvari. O tem se bomo potem še pogovarjali eh, junija. Zato bi povabil kolege, da prispeva tudi svoja stališča, da potem dokončno pripravimo snutek. Hvala lepa. Ali so med nami tudi poročevalci v senci? Gospa Tamašič. Gospod Van Nistelrooy, boste govorili v imenu gospe Piraki? No, ne vemo, eh, kdaj pride Eh, večletni finančni okvir. Upamo, da pride tako, kot je načrtovano, kajti sicer bi bile stvari nemogoče. Najprej je večletni eh, finančni okvir, potem pa uh, kohezijski program oziroma poročilo na to temo. To bo konec tega leta. Evropska komisija bi morala dejansko biti pod pritiskom parlamenta, da vse skupaj pravočasno pripravi. Sicer bo vse skupaj preneseno v leto 2018, leto 2019 je volilno leto, pa še Brexit ste omenili, tako da to gotovo ne poenostavlja stvari. No, ko gre za drugo polovico tega obdobja, je treba podariti da moramo stvari pospešiti. Evropa potrebuje hitrost in tudi pri večletnem finančnem okviru potrebujemo hitrost. To je srednje sporočilo. Kajti dlje, ko čakate, večji so težave. Tako, to je bila prva stvar. Potem druga stvar. Imamo poročilo Westfall. Tudi mi eh, prispevamo svoje gradnike ne želimo ponavljati ključnih točk iz tega poročila, no ampak bolj nasplošno, če ne izkoristimo te priložnosti, da se pogovarjamo o koheziji v tej fazi razvoja Evrope, kjer vidimo, da je integracija v določeni meri podprta s kohezijo, tako da se države, regije vključujejo. Dosegli smo pomembne rezultate v postkomunističnem obdobju. Kaj se je zgodilo? Izmenjujemo si znanje, zagotavljamo veliko podpore, pomagamo pri organizaciji, pri izboljšanju lokalnega, regionalnega upravljanja, sodelovanja med akteri. Gre za načelo partnerstva, ki smo ga uvedli. Gre za upravljanje na več ravneh, ki smo eh, ga uvedli. In tukaj se navezujemo na ključna načela naših pogodb. Kohezija je cilj Evropske unije. In eh, dejansko bi morali zavrniti Evropo treh hitrosti. Eh, najprej tista najhitrejša hitrost, kjer eh, zmagovalec vse dobi, pogosto so to velike metropole, velika mesta v nekaterih državah potem so tukaj tisti, ki lahko sredi, sledijo in potem še tisti, ki ostanejo. Ti so potem za Kitajce, ti so pripravljeni kupiti pol pirejo in tako naprej. Ali je to Evropa? Ne, to ni Evropa, o kateri razpravljamo znotraj tega odbora. Poštevati moramo alternativne možnosti. Gre za te temeljne premike znotraj kohezijske politike in to je še vedno prednostno. In to eh, so temeli novega finančnega eh, okvirja. No, recimo, zdaj imamo nove prioritete eh, zunanje meje, migracije, varnost, rast, delovna mesta. Imamo torej poglave, naslove in v okviru njih ogromno ciljev, ki jih podpiramo znotraj kohezijske politike. In tukaj je tudi možnost za preboj eh, tudi v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira. Naš odbor je tisti, ki mora poskrbeti za take preboje skupaj tudi z drugimi, seveda z odborom za zaposlovanje, izobraževanje, kulturo. Ne gre za tehnično vprašanje, gre za vprašanje načel. No, tretja pripomba pa je naslednja. Izhajam iz nizozemske situacije. Moja vlada ne podpira toliko kohezijske politike. Ampak mislim, da še vedno imamo v stvarnih nekaj pomembnih instrumentov, recimo več specializacije izkorišča seznanje na različnih področjih, recimo na področju uh, kmetijstva, uh, avtomatike in tako naprej. Lahko si izmenjujemo informacije in potem izkoriščamo evropska sredstva v podporo po vsej Evropi in to je res uh, dober instrument. No, tukaj se postalo neko logično, log, nek logičen odgovor, da uh, zmagovalec dobi vse, ampak treba zagotoviti, da imamo ustrezno usposobljene ljudi znotraj uh, gospodarstva, ki temelji na informacijski in komunikacijski tehnologiji. Potrebujemo torej eh, teritorijalno sodelovanje. Veliko delamo na teritorijalni razsežnosti in eh, mogoče bo na koncu razprave še več eh, podpore. Eh, za politike, ki se bodo našale na medregionalno sodelovanje in pa sodelovanje med mesti. Na ta način eh, mogoče nekoliko eh, zmehčamo kruto realnost gospodarstva in mislim, da moramo v tej smeri delati v okviru naše politike. Ta pametna specializacija bo zelo pomembna v prihodnje in uh, na tem delamo že nekaj časa. Kot je že bilo povedano, pomembno je, da se osredotočamo na tematike. Ta teden poteka eh, pomembna konferenca v Helsinkih, organizirajo Evropska komisija. Ukvarjajo se s pametno specializacijo, s pametnimi regijami, prepoznavnost je tudi tematika, gre za dodano vrednost za Evropsko unijo. Torej, ta razprava poteka in mislim, da to zna biti eden pomembnih dejavnikov uspeha tudi na področju kohezije. Kaj zagotavljamo? Samo neke ovojnice, da se denar porabi ali gre za nekaj večjega? Uh, Mislim, da ja, da lahko gre tudi za nekaj večjega. Torej, to so bile moje pripombe v tej fazi. Pospešimo vse skupaj. Hvala, gospa Tomašič, naslednja. Hvala lepa, gospa predsednica. Kohezijska politika je strukturna politika, ki je v, v zadnjih desetletjih posla, postala ena glavnih politik Evropske unije, tudi sredstvo za uresničevanje ciljev Evropske unije vezano tudi na konkretne cilje iz pogodb. Kohezijska politika po letu 2020 mora še naprej služiti temu cilju, še naprej mora to biti politika namenjena vsem državam članicam. Kohezijske politike ne smemo oslabiti z nobenimi drugimi okoliščinami, tudi brexit ne sme uh, vplivati na njo. Treba zagotoviti enak proračun za kohezijsko politiko. V prihodnje je ne smemo oslabiti s usmerjanjem sredstev v financiranje novih izzivov. Zavedamo se, da imamo pomakljivosti pri financiranju in eh, prišlo je do kopičanja neplačenih eh, računov, ogromno je zamud iz prejšnjih eh, večletnih finančnih okvirov, ki so preneseni v sedanjega. Poleg tega se začenja tudi uporabljati uredba za programe od 2014 do 2020. Izredno pomembno je, da najdemo strukturno rešitev za vse te težave, predn se konča trenutni večletni finančni okvir. Tako da se vse, kar smo imeli doslej, ne bo širilo eh, v naslednje eh, obdobje. Do leta 2018 bi morali eh, končati tako, vse obveznosti, tako da bi lahko vzpostavili novi večletni finančni okvir, ki bi začel veljati 1. januarja 2020. Tako ne bi imeli več zamudi iz prejšnjih obdobij. Potrebujemo ponostavljen naslednji pristop pri kohezijski politiki, pa tudi stabilnost, tako da bi pravila postala delujoča, financiranje pa bolj učinkovito. Kontinuiteta pri predpisih lahko pomaga pri porabi sredstva, zato tudi pozivam eh, komisijo, da eh, pripravi priročnik eh, za kohezijsko politiko za naslednji program, tako da bi organi, ki so odgovorni za izkoriščen teh sredstev, lahko tudi nabrala izkušnje in znanje. Hvala lepa. Naslednja poročevalka v senci sem sama, tako da bom tudi sama povedala par besed v okviru te prve izmenjave mnen. Hvala lepa za eh, seznam glavnih točk, eh, ki ste jih navedli v predstavitvi. Popolnoma podpiran ta pristop. Prepričana sem, da če bomo imeli manj denarja za prihodnje obdobje, bomo verjetno verjetno morali najti nek način, da zberemo več denarja iz vlastnih sredstev Evropske unije. Že zdaj vemo, da bomo verjetno imeli manj denarja za redistribucijo iz različnih politik. No, če bomo imeli manj denarja, se moramo zelo osredotočiti na, gra, gla, osredotočiti na glavne prednostne naloge Evropske unije. Izredno pomembno bo slediti usmeritvi ki se nanaša na rast delovna mesta, konkurenčnost gospodarstva Evropske unije. Potem je tukaj še prispevek eh, na področju sprememb, podnebnih sprememb, eh, potem eh, uspešna poraba sredstev. Prihodni večletni finančni okvir bo moral biti tak, da se bomo ustrezno spopadli s, z izzivi v prihodne. No, ampak že zdaj potrebujemo denar znotraj okvira, recimo za begunsko krizo, za migracije, za varnost, eh, zlasti na zunanjih mejah gre za varnost državljanov Evropske unije. To je realnost, temu se ne moremo izogniti. No, te pristope, vsaj nekatere od njih je mogoče vključiti tudi v prihodno kohezijsko politiko. Izkušnje kažejo, da je to ena od politik, s katerimi se lahko soočimo z resničnimi izzivi za Evropsko unijo. Potrebujemo prožen večletni finančni okvir, dovolj prožno kohezijsko politiko in v tem primeru se lahko soočimo s temi izzivi. Jih podpremo in nadaljujemo eh, z uspešno politiko. mislim, da bi morali podpreti prednostne naloge izpostavljene v okviru evropskega semestra. Pomembna je ta povezava med evropskim semestrom in kohezijsko politiko, zlasti ko gre za priporočila specifične eh, za posamične države v okviru evropskega semestra. Potem so tukaj pogojenosti ex ante eh, za kohezijsko politiko. Lahko pa bi imeli tudi nove modele Eh, za povezavo med gospodarskim razvojem v državah, članicah in pa podporo kohezijske politike znotraj Evropske unije. Popolnoma se strinjam z vami glede poenostavitve, glede prožnosti pa bi dodala še sinergijo. Zelo pomembno je namreč, da najdemo ustrezno ravnovesje. Gre za sinergije med to politiko in drugimi Eh, instrumenti Evropske unije. Potem so tukaj še strukturni eh, skladi eh, in pa finančni instrumenti. Torej, pomembno je, da smo bolj prožni in tudi bolj ustvarjalni, ko gre za prihodni razvoj teh novih instrumentov. Potem pa je tukaj še vprašanje trajanja večletnega finančnega okvira. Mogoče je čas, da spremenimo njegovo trajanje. Mogoče je dobro, da sprejmemo formulo 5 plus 5, tako da bomo imeli tudi možnost revizije eh, večletnega finančnega okvira pri umestnem pregledu. Tako bomo dobili priložnost, da ustrezno obravnavamo resnične izzive ki so pred Evropsko unijo. Hvala lepa, podpiramo vaše razmišljanje, tudi sama razmišljam podobno. Gospa Demata, naslednja poročevalka v senci, izvolite. E Hvala lepa, tudi mi smo zelo zainteresirani za to poročilo. Dejstvo je, da Brexit nam nekaj čem lahko pomaga pri tem, da se bodo resnična pogajanja glede Brexita odvijala na nek drugačen način. Dejstvo je, da potrebujemo rešitev, ki upamo, da bo razumna, eh, vzajemna, da bo predvsem imela v mislih državljane na obeh straneh in pomembno je, da kohezijska politika ne postane prva žrtev Brexita. Proračun, ki zagotavlja eh, teritorijalno, socialno in gospodarsko kohezivnost, mora ostati zadostno uh, napolnjen. Uh, in pomembno je, da tako strukturne sklade kot EFSI ustrezno financiramo še naprej. Kar zadeva neko zavezništvo za prihodnost, eh, to so menili že uh, komisari, hm, komisija sama, številni lokalni deležniki. In v odboru za regionalne zadeve smo Mm, težko, eh, s težkim srcem na nek način podprli poročilo o, o regionalnem razvoju. In eh, pomembno bo, da se zavedemo, da bo v plenumu zdaj tudi kar nekaj težav in zato smo mi tudi predlagali, da se eh, regionalne investicije tudi iz, ključi iz izračuna deficita. Upam, da bodo kolegi bolj pogumi, da bodo naredili še en korak naprej, kot to zahtevajo naše lokalne in regionalne oblasti. Imeti moramo pogum, da kritiziramo ekonomsko, eh, makro, eh, makroekonomsko pogojevanje. Eh, pomembno je, da se na novo opredelijo pravila, kajti sicer državljani tega ne bodo nikoli razumeli, eh, potem pa od njih zahtevamo, da sodelujejo pri evropskih projektih. Kohezijska politika je ključni inštrument eh, investicij Evropske unije, zato tega ne smemo Eh, zman, eh, zreducirati na neko podružnico Junkarjevega načrta. Eh, bolje bi bilo, da delamo skupaj, da bo ta boljša, bolj verodostojna, bolj učinkovita in bliže resničnim potrebam oz naših regij. In potem se bomo odločili o tem, kakšne, kakšne projekti se bodo izvajali v regijah. In veselimo se uspešnega sodelovanja s kolegom Bonom. Hvala. Čak. Hvala lepa. Gospod Omrže, beseda vaša. Merci. Je vais intervenir en tant que, que shadow pour la... Hvala lepa. Kot eh, poročevalec v senci za Evropsko združeno levico. Hvala gospodu Vonu za številne pripombe, s katerimi se strinjamo. Je pa tudi nekaj takšnih, kjer so eh, razhajanja. Kot prvo smo v trenutku, ko so vse evropske politike pod vprašanjem. In v tem trenutku imamo kohezijsko politiko, ki se tudi postavlja pod vprašanje za obdobje po letu 2020 v kontekstu Brexita. In sprašujem se še vedno, kakšni so razlogi za to, da je kohezijska politika izmed vseh evropskih politik verjetno tista, ki je najbolj na udaru in pogosto na najbolj nepravičen način ob tem, ko je ravno ta politika tista, ki je v regijah uspela preprečiti najbolj katastrofalne posledice krize iz leta 2008, najbolj katastrofalne posledice tudi nekaterih drugih evropskih politik, ki se izvajajo in ki uničujejo, je to povsod, eh, produktivni sektor in delovna mesta. Kohezijska politika je tista, ki na nek način omilja katastrofalne posledice prostotrgovinskih in drugih sporazumov. Zakaj torej ta politika predstavlja tisto, ki je najbolj na udaru? Mi smo mnenja, da mora ta politika postati ključna solidarnostna politika. In kot je dojala kolegica D'Amato, pomembno je, da se ne razvrednoti te politike z ne vem kakšnim neskončnim naborom finančnih inštrumentov na eni strani, z prilagoditvami evropskega semestra, priporočili po posameznih državah. Če ne, ne bo nič s to solidarnostno politiko. Še naprej moramo dajati podarek na makroekonomsko pogojevanje, ki postavile pod vprašaj kohezijsko politiko. Nekaj poguma smo imeli, ne veliko, nekaj na strukturnem, strukturi, pri strukturnem dialogu, ampak moramo biti dovolj pogumni, da še naprej nadaljujemo s poudarjanjem naših stališč za pripravo najboljših pogajanj za prihodni okvir po letu 2020. Sicer ne bomo imeli druge izbire, kot da ene in druge upozorimo na protislovje in neskladja. Prav tako mora biti pozorni na to, kar se dogaja na Evropskem svetu. Ne vemo, ali bodo kohezijske politike tiste, ki bodo to prevzeli, ali pa bo v tej odprti krizi, ki je danes, zdaj, ko se ponovno postavlja pod vprašaj prav vsaka politika, če pogledamo, kaj se je zgodilo z Brexitom, če pogledamo, kaj se je zgodilo na volilni ravni v številnih državah, bomo šli v smeri renacionalizacije politik in eh, bomo postavili pod vprašaj ključne politike, ki so dejansko temelj skupnosti, skupna kmetijska politika, tretjina evropskega proračuna, kohezijska politika, tretjina evropskega proračuna, ali bomo sprejeli to re, renacionalizacijo. Pripraviti se moramo na ta boj. pripraviti se moramo na glasovanje prihodni teden, da se na ta način izključijo tudi investicije iz izračun eh, dolga. In še zadnja zadeva, gospa predsedujoča. Ves čas se kritizira kohezijska politika. Vedno znova pa se vračamo k tej politiki in eh, se odzivamo na nove izzive, in nove krize. Če ne bo kohezijska politika uh, posegla vmes, potem ne bo nobena. Tudi pri begunski krizi je enako. Ampak uh, najhujše za nas je, da kohezijska politika danes postaja orodje za izvajanje strukturnih reform, ki jih ne želimo in ki države članice EU vodijo v slepo ulico. Tako da, kar se nas tiče, smo pripravljeni na to, da se borimo in smo pripravljeni poskrbeti za to, da kohezijska politika ostane solidarnostna politika in pripravljeni smo še naprej, kot rečeno, ta boj voditi skupaj z vami. Hvala, gospa Presto. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, tu bi predvsem rada obravnavala vprašanje finančnega okvira. Mislim, da je to zelo pomembno, ravno kar smo sprejeli poročilo, eh, tudi o tem bo treba dogovoriti, ampak eh, poanta je, kakšno je naše stališče glede prihodnega večetnega finančnega okvira. Pomembno je, da pridemo torej do te rešitve 5 plus 5, da se skrajša in podaljša uh, načrtovalno obdobje. Torej, za strateške zadeve potrebujemo uh, daljše obdobje, za um, učinkovitejše delo potrebujemo tudi določene krajše roke. Seveda pa je potrebno tudi formalno od komisije zahtevati, da nam poda jasen statistični okvir v smislu, kako se spreminja kohezijska politika zdaj na podlagi izstopa Združnega kraljestva, kajti jasno je, da bo manj prihodkov, bo pa tudi manj izdatkov, kajti Združno kraljestvo tudi prejema eh, denar. Eh, predvsem pa se bo spremenilo evropsko povprečje in eh, to bo morda postavilo določene regije v drugačen položaj, tako da mislim, da moramo jasno opredeliti okvir, da bo jasno, kakšna bo kohezijska politika v Evropi po Brexitu. Seveda, v okviru finančnega okvira je tu tudi vprašanje dogovora z Združenim kraljestvom, ki mora uh, upoštevati m, mm, tudi dinamiko plačil, kajti to bo moralo potekati tudi še naprej po izstopu Velike Britanije za zaveze, ki so bile sprejete pred Brexitom. Ampak to je seveda sestavni del pogajanja o Brexitu. Mislim pa, da če želimo podpirati kohezijsko politiko v proračunu, ki bo potreboval več sredstev za nove cilje, ki se bodo pojavljali, tu imam v mislih naprimer skupno obramno politiko, številne druge politike, ki smo jih v zadnjih eh, letih na nek način sprožili, eh, za katere pa ni eh, dovolj. neke pripravljenosti. In mislim, da je točka, kjer moramo resnično ustrajati ta, da morajo lastna sredstva predstavljati sredstva, ki jih ne uplačujejo evropski državljani sami, ampak da so to sredstva, ki so namenjena doseganju ciljev COP21, eh, sredstva, ki so namenjena zaščiti Evropske unije pred eh, zunanjimi ekonomskimi tržnimi vplivi, ki so pogosto posledica neprimernega ravnanja nekaterih držav, potem je tu vprašanje davka na finančne transakcije, seveda. Skratka, vse zadeve, ki niso neposredni davek, ki se obračunava državljanom, ampak uh, gre pa za evropske rešitve, ki so ključnega pomena. Pomembno pa je, da se predvsem to rešuje z vlastnimi sredstvi, ne pa z jemanjem sredstev politikam, ki so ključnega pomena za regije. Ne bom zdaj ponavljala uh, razlogov, vse to je jasno. Zdaj, kohezijsko politiko pa moramo zagovarjati, kajti dodatna sredstva moramo najti preko nekega sistema lastnih sredstev, ne pa preko sistema prerasporejanja sredstev v okviru obstoječega finančnega okvira, kajti to bo nedvomno nekaj, kar bo zmanjšeno v obsegu zaradi izstopa Združenega kraljestva. Tako da tega vprašanja se moramo lotiti. In pomembno je, da se tu ne pride do nekega boja med revnimi v smislu ne, ne jemljite tu, ampak jemljite tam, kajti tudi skupna kmetijska politika ima težave in konec koncev je jasno, če bodo eh, stvari ostale takšne, potem bomo. morali druge iskati. Tako da edini način je, da se jasno lotimo vprašanja lastnih sredstev in da najdemo nek način, kako zaščititi nekaj ključnih interesov evropskih državljanov in da se nekatere ključne eh, funkcije, ki smo jih zahtevali ohranjati torej nadzor nad financami, vprašanje vprašanja, urejanja sistema upravljanja podnebnih sprememb in pa preprečevanje socialnega dumpinga, eh, kajti to se dogaja tudi v državah izmed EU. Tako da tu mislim, da je bistvo. Pomembno pa je, da naše države in naši državljani to podprl in na ta način mislim, da potem lahko tudi še naprej podpiramo kohezijo, ampak treba je povedati, da imamo celo vrsto dodatnih politik, ki jih je potrebno izvajati in ki zahtevajo dodatna sredstva. Sicer je tveganje resnično to, da bo šlo vse skupaj na račun kohezijske politike. In pomembno je, da zadevo na novo osmislimo po veliki krizi v zadnjih letih, nikakor pa ne smemo opustiti kohezijske politike. Ja, potrebno je stvari drugače opredeliti, strinjam se z vami, da mora biti ta politika bolje povezana tudi z evropskim semestrom in eh, splošnimi cilji Evropske unije, prav tako pa mora imeti na voljo lastna sredstva. Pomembno pa je tudi, da imamo na voljo sredstva za to, da pomagamo manj bogatim državam, uh, ampak ne smije se zgoditi, da nam potem ne bo ostalo, uh, da ne bomo ostali brez sredstev za investicije v gospodarski sistem, uh, kajti sicer bodo tudi razvitejše države začele delati korake eh, nazaj. Torej v tej fazi mislim, da moramo biti zelo jasni glede teh vprašanj, kajti sicer bo ostalo odprto tudi vprašanje proračuna evroobmočja. Menimo, da je hipoteza proračuna za evroobmočje nekaj, kar lahko povzroča še večjo konkurenco konceptu kohezije. Sama osebno sem sicer zelo naklonjena temu proračunu za evroobmočje, ampak eh, temeljiti mora na dodatnih lastnih sredstvih, ne pa na jemanju sedanjemu sistemu. Hvala. Mr. Nielsen. Hvala lepa, gospod Nilsen, beseda je vaša. Hvala lepa, par komentarjev imam. Prepričan sem, da nas bo Derek vodil v pravo smer. Zaupam v vaše izkušnje s kohezijsko politiko. Zdaj se veliko pogovarjam z regijami v svoji državi in eh, glavno sporočilo, ki so ga, ki ga poznamo, je, da bomo imeli denarja manj. Tako da moramo najti pameten način za porabo tega denarja in to je dober pristop. Tudi za vlado. Ne moremo reči, da je Združeno kraljestvo uh, odhaja, do zdaj je prispevalo 10 odstotkov, zdaj pa naj teh 10 odstotkov prispevajo druge države članice. Mislim, da tako ne gre. Torej potrebujemo način, ki bo bolj pameten. Imamo par zamisli. Umenili smo že uh, pametne načine dela, pametno specializacijo. Poleg tega pa mora tudi komisija tesneje sodelovati. Različni direktorati morajo tesneje sodelovati. Treba je izkoristiti, izkoristiti svoj denar, nacionalni denar, pa tudi evropska sredstva za isti cilj. Gre za regionalni razvoj. Imamo uh, sredstva uh, za regionalni eh, razvoj, socialni razvoj, imamo EFSI. Cilj pa je enak. Gre za regionalni razvoj. Torej Evropska unija mora podpirati politiko za ekonomsko rast in pa delovna mesta. Če imamo manj denarja, potrebujemo bolj, bolj pameten pristop. To bi podaril v tej situaciji. Hvala lepa. Še gospa Maletič, dve besedo. Hvala. Hvala. ko govorimo o večletnem finančnem okviru po letu 2020, je še vedno precej vprašanj odprtih. Gre za trajanje, gre za velikost, gre za vsebino, nove prednostne naloge. Mnoge stvari še niso gotove, nismo prepričani, kdaj bodo gotove. Enako je tudi, če zdaj govorimo o sedanjem večletnem finančnem okviru v kontekstu Brexita, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Nekateri kolegi iz odbora za proračun eh, so rekli, da mogoče potrebujemo podaljšanje. Um, mogoče bo treba podaljšati naslednji večletni finančni okvir. To je vse še predmet razprave, ampak to ni dobro za kohezijsko politiko. Čas ne dela nam v prid. Kot je že bilo povedano, potrebujemo hitrost. Hitro se je treba odločiti o vsebini prihodnje kohezijske politike in zato me veseli, da mi prispevamo svoje granike. E, naše stališče v okviru parlamenta je že znano, zdaj pa moramo sodelovati v partnerstvu z državami članicami tako, e, da bomo videli, kakšen bo naš položaj v okviru novega večletnega finančnega okvira, čeprav je ta še negotov. kakšen bo naš položaj znotraj kohezijske politike. Potem je tukaj še povezava novega večletnega finančnega okvira in kohezijske politike. V tem smislu je treba razmisliti o novi strategiji do leta 2030, kakšne bodo nove prednostne naloge, kako bodo povezane z novim finančnim okvirem, z novo kohezijsko politiko. Mislim, da ne moremo čakati na odločitev o večletnem finančnem okviru in eh, potem še določati kohezijske politike. Seveda okoliščine so težke, tukaj je brexit, eh, pod vprašajem so trenutne politike. Enostavno ne smemo čakati, biti moramo močni, glasni, ko se borimo za eh, svoje mesto v v okviru eh, kohezijske politike pri Evropski komisiji. Potrebujemo sinergije z drugimi eh, instrumenti, potrebujemo tematska povezovanja. Obravnati je treba vprašanje med eh, finančnimi instrumenti in eh, izvrševanjem oziroma porabo nepovratnih sredstev. Torej, na ta način se bo spostavil regulativni okvir za kohezijsko politiko tako bomo lahko začeli pripravljati vse strateške dokumente, tudi projekte in potem bomo lahko začeli z izvanjem v novem obdobju. Brez tega mm, nas bodo spet krivili, da upravljamo neko politiko, ki na, ne nosi sedov. Hvala lepa. Hvala lepa. Če eh, nihče drugi iz odbora regij ne želi besede, predam besedo gospodu Gilandu iz Evropske komisije. Madam, thank you very much, Madam Chair. Hvala lepa, gospod predsednica. Zahvaljujem se za priložnost, da danes lahko spregovorim. Komisija pozdravlja razpravo, ki poteka v pravem času. Gospod Von eh, je izpostavil precej perečih vprašanj. Na večino Nimam eh, odgovora, verjetno vas to ne preseneča. Kaj lahko rečem? Začel bi z naslednjim. Zdaj smo v obdobju premisleka o prihodnosti Evrope kot celote na podlagi bele knjige. Pripravljamo dokumente v razmisleku, korak za korakom. Najbolj pomemben za vas bo dokument o premisleku o prihodnosti eh, financ eh, Evropske unije, dva komisarja, med njimi gospod Oettinger, sodelujeta pri tem. To bo objavljeno 28. junija. Potem eh, se bo predsednik Juncker v nagovoru o stanju Evropske unije osredotočil na to, kar je bilo prodleženo doslej in potem bo svet do konca leta zagotovil sklepe in to bo potem okvir za obdobje premisleka. Glede specifičnosti kohezijske politike mi dovolite par besed. V teh razpravah se vedno osredotočamo na poenostavitev. No, izrecno lahko tokrat povem, da moramo biti zelo resni glede tega. Potrebujemo regulativo, ki je krajša, jedrnata, jasna in hkrati zagotavlja več prožnosti pri izvanju. Dovolite mi par primerov. V trenutnih uredbah imamo nek odstavek, ki opredeljuje, kaj je dokument. Mislim, da to ni potrebno. Potem imamo odstavek v trenutnih uredbah, ki opredeljuje, kaj je Evropska investicijska banka. To bi doslej že morali vedeti. Vanisteroj, eh, gospod Vanisteroj je omenil, da moramo preučiti tudi omejitve. Eh, ki se nanaša na spodbujanje sodelovanja med eh, regijami in pa programi več ko izvajamo programov, bolj ugotavljamo, da so trenutne ureditve ovira in eh, kaj to pomeni? Potrebujemo bolj preprost, bolj jasen okvir, o katerem se bomo hitreje dogovorili. Hkrati pa to pomeni tudi več odgovornosti držav članic in regij, da zagotovijo rezultate, kaj ti. Vsega ne moremo črno-belo določiti v regulativi. To je jasno tudi države članice in regije morajo prevzeti svoj delež odgovornosti za rezultate. Kar pomeni, da ne bomo imeli vnaprej vseh rezultatov oziroma odgovorov v vseh primerjih. Prevzeti je treba odgovornost. Mislim, da je gospa Maletič tudi že tole omenila, ne moremo se znajti v isti situaciji, ko smo eh, že v že tri leta in pol v novem programskem obdobju, pa še vedno nimamo urejenih vseh proračunskih zadev. Treba je torej začeti na boljši podlagi in del tega je tudi regulativni vidik. Hvala lepa. Thank you. Hvala. Kar nekaj smo povedali. Začenjamo razumevati, da komisija dela, pripravlja dokumente v razmisleku, torej eh, prvi krok bo zaključen konec junija, smo prav razumeli? Ja, sledili bomo temu procesu. Gospod Von, boste vi zaključili razpravo? Uh, um, Hvala, predsednica. No, mislim, da je bila razprava zelo dobra. Spomnili ste me na nekaj pomembnih točk, ki je bilo. Izpostavili pa ste tudi nekaj novih točk, vse sem si zapisal, ne bom omenjal vsega. Toliko jih je bilo, omejil se bom eh, le na par stvari. To, kar je povedal Lambert, je bilo zelo pomembno. Čim prej se moramo dovoliti, eh, dogovoriti o večletnem finančnem okviru, kajti to vpliva tudi na kohezijsko politiko. Kajti, ko se začenja nov program, imamo vedno zamudo pri izvanju. Če lahko pospešimo ta eh, proces, bo to v korist prihodnji kohezijski politiki. Mislim, da smo se eh, med kolegi predvsej strinjali glede določenih stvari. Omenili ste, da bi se ločili za obdobje 5 plus 5. Eh, nekateri ste razmišljali drugače, potem smo se strinjali tudi v zvezi z lastnimi sredstvi. mnogi ste podprli poenostavitev, tudi komisija med drugim. Me veseli, da eh, se komisija zaveda te težave. Program za programom smo se pogovarjali o poenostavitvi in zdaj jo res moramo zagotoviti. To bo dobro vsem, tako za, za upravičence, za organe, za upravljanje, za regije. Res je treba tokrat poskrbeti za poenostavitev. in na ta način bo kohezijska politika tudi v prihodnje sprejeta kot pomembna politika. Glede proračuna smo omenili velikost proračuna, del odgovora bo tudi v obliki e, lastnih sredstev. Kohezijska politika je del proračuna in Lambert se tudi že e, omenil, da je pomembno, da lahko pokažemo, da je kohezijska politika uspešna in pa da tudi pomaga Evropski uniji, da dosega druge cilje. In tukaj so potem pomembne tudi sinergije. Gre za kombinacijo sredstev iz kohezijske politike z drugimi sredstvi, bodi si iz EFSIA, iz obzorja 2020 eh, in tako naprej. Torej, vsa ta sredstva morajo imeti svoj učinek, iz njihovo pomočjo moramo dosegati cilje. Toliko za enkrat, predsednica. Veliko stvari je bilo povedanih, omenil sem jih le nekaj. Eh, zgleda, da bo poročilo kar dolgo. Potrudil se bom, da bom upošteval stališče vseh kolegov in potem svoje poročilo predstavil junija. Hvala lepa. Eh, vaš osnutek mnenja pričakujemo na junijskem sestanku. Hvala. Tako, končujemo s to točko dnevnega reda in gremo naprej. Naslednja točka je teritorijalna tipologija. Tercet. To govori o uredbi MAC trenutna uredba ne zajema teritorijalne tipologije, kot so opredelitve urbanih, podeželskih, obaljnih in drugih področij. Čeprav so te tipologije že v uporabi. Tudi mi uporabljamo te besede tukaj v naših razpravah. Predlog komisije to rešuje, kar se tiče tipologije NAC, Prvo razpravo na to temo smo imeli že na Priškem sestanku. Takrat je predstavnik komisije nam predstavil razmere in namen predloga. Naše prvotno stališče je bilo, da je to popolnoma tehnični, nekontroverzni predlog, ki bi ga potrdili brez sprememb po poenostavljenem postopku. Ampak, sedaj drugič govorimo o tej temi in to zato, ker je svet prilagodil svoje stališče na ravni delovnih skupin. Predlog potrebuje spremembe, to bo predlog o reperju in glavne spremembe so, da si svet želi vsega pet letno omejitev za poročanje komisije in svet se zdi, da predlaga, kar se tiče delegiranih aktov, da komisija ne more spremeniti uradni seznam regije zaradi statističnih namenov, zato da bi zrcalili spremembe na kraju samem, razen če države članice, država članica notificira komisijo komisiji te spremembe. To sta ta dva predloga sprememb delovne skupine v svetu. Evropska komisija je odločna glede nekaterih sprememb, tako da smo prosili komisijo, da nam predstavi svoje stališče in odgovori na vprašanja, ki bi jih morda imeli glede tega predloga. Razpravo bomo začeli s strokovnjaki komisije, potem pa bodo dobili besedo poročevalci v senci za vprašanja. Če bodo seveda tukaj v dvorani, moramo pa se odločiti, kako nadaljevati ali ustrajati pri našem stališču, da sprememb naj ne bi bilo, imeti poenostavljen postopek ali sprejeti to stališče za trilog ali pa spremenimo predlog. Besedo torej dobi gospod Šefer. Vi boste začeli, prosim. Beseda je vaša. Hvala lepa, predsednica. O tej temi smo se svetu tudi zelo odločno pogovarjali v delovni skupini. V bistvu so bile tri večje spremembe. Prva, ki je niste omenili, se upravičujem, da moram posredovati je, da ne upoštevamo kakršnih koli področji politike in da ne prejudiciramo kakršnih koli področji politike. To je pogoda, pri kateri smo prvotno rekli, da želimo olajšati spremanje političnih odločitev in strinjamo se, da to izuzamemo, ker nismo želeli na kakršen koli način prejudicirati kakršen koli političnih odločitev ali odločitev glede politik s to pobudo. Druga točka je, da strani komisije nimamo nobenih težav glede tega, kajti to se dotika sprememb in to vedno počnemo na podlagi informacij, ki jih dobimo strani držav članic. In z državami članicami se pogovarjamo o takih spremembah. To je sedaj samo bolj eksplicitno zapisano v predlogu delovne skupine sveta. In spet moram reči, da s tem nimamo nikakršnih težav, s tem pridržkom, ki je bil uveden v predlog sveta, ki ga imate pred sabo. Tretja točka pa zadeva petletno obdobje strani komisije smo neutralni, kar se tega tiče. Odvisno je od parlamenta, kakšno bo vaše stališče. Svet se je izrekel za to petletno omejitev s poročilom in potem nadaljevanje po poročilu. Komisija sama je predlagala neomejeno trajanje in želeli bi prepustiti odločitev parlamentu, da se odloči glede tega vprašanja. Hvala lepa. Prav, hvala lepa. Torej. To je še en dosje, za katerega smo upali, da bo vse teklo gladko, pa se zdi, da ni tako. poročalci esencije ali tudi drugi poslanke in poslanci, prosim, če poveste svoje mnenje. Drugače pa bomo organizirali sestanek poročalcev esencije in bomo videli, se bomo odločili, kakšno bo stališče parlamenta glede tega doseja. Morda bi to bil uh, najboljši način za rešitev tega vprašanja. Želi kdo kaj povedati sedaj? Ne? Prav, potem bom organizirala sestanek s poročevalci v Senci na to temo in se bomo odločali o tem predlogu, ki smo ga dobili strani sveta. Slišali smo tudi stališče komisije. Moramo pa se odločiti, ali bomo ohranili naše stališče za podporo predlogu komisije brez predlogov sprememb in to imeti kot središče v trialogu ali pa bomo predlog spremenili. Torej, hvala lepa. Hvala lepa kolegice in kolegi. Sedaj pa točka 11. Sprejetje sklepov koordinatorjev. Imeli smo sestanek koordinatorjev včeraj popovdne. Povzetek vam je bil poslan včeraj zvečer. Lahko sprememo sklepe koordinatorjev. Da, hvala lepa. Točka razno. Nima kdo kaj pod točko razno? Ne. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da bo naslednji sestanek v ponedeljek 19. junija popovdne. Potem pa še dopovdne v torek 20. junija. To je naslednji sestanek. Naj se zahvalim tolmačem za pomoč danes, hvala lepa. In zaključujem sestanek odbora za regionalni razvoj za danes. Hvala.